Okay, colleagues. The colleagues, the colleagues who are. Kolegice in kolegi, prosimo, če lahko začnemo s sestankom. Dobar dan vsem. Mislim, da bomo začeli kar s prijetjem dnevnega reda. Kakšne pripombe na dnevni red? Če ne, potem gremo naprej na sporočila predsednika. In najprej imam priporočilo koordinatorja, da se imenuje kot poročevalka gospa Micula za štiri poročila o sklenitvi ureditev za načine sodelovanja v Eh, sporazumu za sodelovanje z Lichtensteinom, Švico in Norveško. Ima kdo kaj proti? Ne. Potem drugo sporočilo je povezano z ustnim vprašanjem o vizumski politiki. Pisni postopek 22. januarja. Takrat so koordinatorji se dogovorili, da bi predlagali oziroma podali ustno vprašanje komisiji o vizumski politiki. In to moramo sprejeti danes. Če ima ni, nihče nič proti, bomo to vprašanje torej podali na plenarnem zasedanju. In potem še na koncu še sporočilo o jezikovnem režimu. Zaradi velikega števila tolmaških kabin, oziroma zaradi števila kabin za tolmačenje, ki so na voljo. Ne bo tolmačenja v finščino, estonščino, malteščino in hrvaščino. In popovdne ne bo tolmačenja v danščino, finščino, češčino, estonščino, latviščino in malteščino. Hvala za razumevanje. No, zdaj pa točka 3. Vidim, da poročevalke za točko 3 še ni, gospe Gabriel. Tako da gremo kar naprej na točko 4, gre za spremembo sklepa 2005 skozi 681 PNZ o ustanovitvi Cepola, poročevalka je gospa Gal. Danes govorimo o zakonodajni pobudi 25 držav, da se preseli sedež Cepola iz Brenshila v Združenem kraljestvu v Budimpešti na Mačarskem. In kot vemo, je Združeno kraljestvo napovedalo, da do letošnjega poletja namerava zapreti sedež oziroma lokacijo Cepola. Ker je treba rešitev najti pred volitvami, dajem zdaj besedo kar poročevalki gospe Gal, poročevalcem v Senci in predsedstvu in komisiji. Gospa Gal, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. No, kot že veste in kot ste že povedali, smo se znašli v situaciji, ko je jasno, da vprašanje cepola je tako, da ga moramo rešiti v čim krajšem možnem času. Ustrezno delovanje agencije mora biti čim bolj gladko in zato moramo najti sedež čim prej. Zato tukaj v našem odboru razpravljamo o tem že nekaj časa in menimo, da je zelo pomembno, da ta agencija oziroma Evropska policijska akademija ustrezno deluje in da bi morala ta naloga ostati neodvisna. Zato se kaže potreba, da se najde ustrezen sedež za to, da se nemoteno delo nadaljuje. Podana je bila pobuda 25 držav članic in veseli me, da se je to vprašanje tako razrešilo. S tem postopkom so ohranjene tudi kompetence parlamenta v okviru postopka soodločanja. Menimo, da je to zelo pomembno. Kot sem že poudarila prej, je res nujno ohraniti neodvisno in ustrezno delovanje cepola in najti čim boljšo rešitev čim prej. Zato sem v osnutku svojega poročila podala pobudo 25 držav članic, da naj bi ta sedež preselili v Budimpešto. Pa še nekaj. Gre za vprašanje prihodnosti Cepola in tudi to je vključeno v moje kratko poročilo. Vsem nam je jasno, da je treba Cepol lizbonizirati. To pomeni, da mora Cepol igrati osrednjo vlogo tudi pri novo predlagani schemi in programu za usposabljanje na področju organov pregona. Zato sem to vključila v svoje poročilo tudi prošnjo za komisijo naj revidira uredbo o CERPOLU, kar naj bi se zgodilo k malu. To so glavni elementi tega kratkega poročila. In Odprta sem za pogajanja s poročevalci senci, zato da najdemo najučinkovitejši način, da izpolnimo zahteve, ki jih predstavlja kratek časovni rok in to še po možnosti, preden zaključimo s svojim mandatom. Rok za predložitev predlogov sprememb je predviden za 4. februar. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa poročevalci v senci, najprej gospod Gönc za SND. No, čisto na kratko, večkrat smo že govorili o tem in se lahko strinjam s tem, da moramo ohraniti neodvisnost cepola po eni strani, po drugi strani pa na nas pritiska čas. In v tem kratkem času mora Cepol najti nov sedež nekje pač in veseli nas, da se tudi svet strinja s predlogom za Budimpešto. In menim, da lahko zaključimo z rešitvijo tega vprašanja do konca našega mandata. Obstaja tudi rok za, podano, za podane predloge sprememb in predlagam, da nadaljujemo z obravnavo tega dosjeja in predlagamo tudi spremembo uredbe o cepolu. Zdaj pa gospod Jong. Hvala lepa, gospod predsedujoča in hvala poročevalki za njeno predstavitev. Nekoliko sem razočaran nad tem, kako obravnavamo to vprašanje. Seveda se vsi strinjamo s postopkom soodločanja. Pričakoval pa bi, da bi, bo ta parlament, če bo že vključen v postopek soodločenja, da bo to resno vzel in da bo preučil tudi vse druge alternative. Ne razumem dobro, zakaj je razlog v tem, razlog za to, da more cepolje imeti neodvisne dejavnosti, da moramo tako iti tudi na svet za glasovanje. Mislim, da manjka razprava o možnih alternativnih rešitvah. Zanima me mnenje drugih držav članic, eh, ki so tudi predlagale, da bi gostile sedež Cepola. Slišali smo samo mačarsko predstavitev. Časovni pritisk ne bi smel biti tako velik problem, kajti odločitev mora biti sprijeta tudi na podlagi pretehtanja alternativ. Pogrešal sem torej razpravo in moram reči, da v nekem drugem odboru smo poskusili kritično pogledati na delo različnih agencij po EU, tudi kar zadeva njihove lokacije. Če imamo na eni strani Europol, kjer se združuje veliko policijskih informacij, v neki drugi glavni državi pa imamo cepol, to ni čisto v skladu z našimi cili. Kakorkoli že, pripravil bom predloge sprememb, zato da ne bomo prehitro prišli do odločitve. Hvala lepa, gospod Dejong. Zdaj pa v imenu komisije. Oziroma, ali želi komisija besedo? Tukaj imam navedeno, da bi gospod ali gospa Sržin želeli besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz sem Luigi Soreka, sem vodja enote odgovorne za policijsko sodelovanje in za odnose z Europolom in Cepolom. In če dovolite, bi predstavil stališče komisije v zvezi s tem. Verjetno veste, da je komisija sprijela mnenje o pobudi 25 držav članic 16. januarja. To mnenje ocenjuje pobudo držav članic na podlagi treh glavnih elementov eden od njih je bil eh, to, da je treba doseči funkcionalne sinergije, po drugi strani pa tudi podporo policijskemu sodelovanju, ki ga zagotavlja Europol in tudi usposabljanje na področju organov pregona, kar zagotavlja CEPOL. Uh, Potem je tu tudi racionalizacija stroškov v skladu s priporočili skupnega pristopa o decentralizaciji, ki so ga vse tri institucije odobrile. Tretji element pa je prav tako relevanten. Ocenili smo to tudi v luči tekočih pogajanj o predlogu komisije za uredbo o Europolu. O tem se v svetu še pogovarjajo in ta pobuda to neposredno izpodbija oziroma se nanaša na to. Lahko sicer podpremo pobudo 25 držav članic, po drugi strani pa smo v zadnjih mesecih kar nekaj govorili o tem v vseh institucijah in svet se je izrazil proti predlogu, ki je podan v uredbi o namreč predlog o združitvi. Zato želimo izpolniti cilje, ki so bili omenjeni malo prej. Zato smo dali na voljo nekaj elementov za razmislek. Eden je naprimer povezan s scenarijem za kolokacijo, za združitev v Hagu. In kot je omenila poročevalka, sta ti dve agenciji pravno in funkcionalno neodvisni. Predlog spremembe, ki ga podaja poročevalka, naj se oceni, učinkovitost sklepa sveta in da se poda predlog, da se lizbonizira agencijo. No, vsi si s tem menimo, da smo enakega mnenja kot poročevalka. Menimo, da čas, ki je tukaj opredeljen, torej 18 mesecev, zadosten tako z političnega in tehničnega, torej strokovnega vidika, da se oceni in posodobi zakonodajni okvir agencije CEPOL in da se upoštevajo postopki v naših institucijah. Naklonjeni smo v možnosti, da se poda predlog lizbonizacije CEPOL-a v časovnem okviru, kot ga predlaga poročevalka. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še svet oziroma grsko predsedstvo besedo? Hvala, gospod predsedujoča. Tudi svet razume, kako nujno je to vprašanje in da je treba najti takojšnjo rešitev. Organizirali smo že sestanek, na katerem smo obravnavali besedilo, ki ga je predlagalo 25 držav članic v svoje pobudi. Ne pa tudi, nismo pa spreminjali predloga uredbe. Razumemo dejstvo, da se je delo že začelo in računamo na vašo pomoč, na sodelovanje, zato da se zagotovi, da bo ustrezni zakonodajni predlog spremembe podan v pravem času. Cepol mora nemoteno delovati in osebja ne moremo dolgo držati v negotovosti. Hvala lepa. Thank you. Um... Hvala lepa. Potem pa lahko damo ponovno besedo gospe Gal, poročevalki. Ja, hvala lepa. No, zdaj, ko sem poslušala različna stališča, naj še enkrat poudarim, da menim, da se moramo vsi strinjati, da je nujno, da ohranimo ustrezno delovanje agencije CEPOL, saj opravlja zelo pomembno delo in delo, ki je koristno in to moramo podpreti. V interesu vseh nas je, da ne oviramo postopka, po katerem lahko pridemo do rešitve. Kot poročevalka lahko rečem, da bo delo opravljeno ustrezno, če bomo ohranili neodvisnost agencije in menim, da to vrsten predlog, kar sem vključila tudi v svoje poročilo, je dobra in celo najboljša alternativa za cepol. Sveda sem odprta za razprave s poročevalci v senci, imeli bomo kar nekaj sestankov z njimi, potem bomo pogledali predloge sprememb in se vrnili na odbor. I think to represent Ja, hvala lepa. Mislim, da je poročevalka že omenila, da bo rok za vložitev predlogov spremembe četrti drugi opovdne. Poročevalka za točko 3 še ni prišla, tako da gremo naprej. Tudi tukaj je poročevalka Kinga Götz, ampak tu je predvideno za 20 do 10. Kaj menite, nadaljujemo ali naredimo krajši odmor, zato da se lahko udeležijo tega sestanka oziroma te točke vsi. Mislim, da so skoraj vsi poročevalci v senci tukaj, tako da lahko kar začnemo. Dobro, kar začnimo. Okay. Ja, hvala, lep. hvala lepa. Torej, točka pet gre za oceno pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države. V sporočilu pravosodni razpored Evropske unije je, je izdala komisija in tukaj je razvito novo orodje za oceno nacionalnih pravosodnih sistemov. Vendar pa ocena kazenskega prava je pomembna zaradi tega, ker gre za zaščito temeljnih pravic in za zaščito pravne države. Razprava še poteka, ampak zdaj dajem besedo kar poročevalki gospe Gönc, potem pa bomo dali besedo še poročevalcem v senci. Gospa Gönc, izvolite. Eh, Hvala lepa, ja, to je še en dosije, pri katerem smo v časovni stiski, ker je komisija ker naj bi komisija pripravila sporočilo o tem zgodaj marca, torej v začetku marca, v odboru pa bi morali razpravljati tem. Po drugi strani smo začeli s tem postopkom, torej že skoraj eno leto nazaj, ko so koordinatorji odobrili ta dosje. Odbor Juri pa je blokiral razprave zaradi vprašanj o pristojnosti. Imeli smo kar nekaj sestankov in potem smo se odmaknili od tako imenovanega EU Justice Scoreboard in razpravljali o drugih stvarih. Nekoliko smo bili presenečeni, ko smo videli, da smo se strinjali, z odborom Juri o pristojnostih odborov, da so želeli podati mnenje, ki pa se zdi zdaj dobro. To mnenje naj bi pripravili do ponedeljka, 11. Pa naj bi, 11. februarja pa naj bi glasovali o tem. 12. februarja moramo glasovati tudi mi na odboru, to je zadnji datum, do katerega lahko zaključimo s tem postopkom v tem mandatu. Nekateri kolegi so jasno povedali, da ni dovolj časa, da pripravijo predloge spremem in da se pripravijo tudi kompromisni amandmaji. Ampak kot rečeno, od lani marca, ko je komisija izdala to sporočilo, že delamo na tem dosjeju. Upam pa, da bomo lahko zaključili s tem dosjejem. Prejeli smo 73 predlogov sprememb in ti so predstavili nekaj novih elementov k temu predlogu. Že zgodaj smo začeli pripravljati kompromisne amandmaje v zvezi s temi členi. Včeraj smo imeli sestanek s poročevalci v Senci in začeli smo govoriti o teh kompromisnih predlogih. Štiri glavne predloge zajema to poročilo. Eno je, da se razširi scoreboard tudi z vidika kazenskega prava in da se na koncu to poveže tudi z ekonomskim semestrom. Po eni strani je pomembno razširiti scoreboard, po drugi strani pa je treba imeti neodvisno orodje, ki ni tesno povezano z ekonomskim semestrom. In kot veste, je ekonomski semester edini način, ki nam je omogočal, da nadaljujemo s tem postopkom. V sporočilu komisije pa upamo, da bodo vključene tudi možne spremembe za prihodnost in da omogoča tudi neodvisno orodje. Drugi glavni predlog je, da predlagamo mehanizem za krizne situacije, ki potrebujejo hitro odzivanje. Tudi tukaj smo imeli nekaj predlogov sprememb, ki to podpirajo, pa tudi mehanizem za redno spremljanje je pomemben. Nekateri amanmaji govorijo o tem, da je treba ukrepiti ta vidik. V tem predlogu pa obravnavamo tudi tesnejše sodelovanje med različnimi odbori in enotami, v Evropskem parlamentu in drugimi institucijami, pa tudi tesnejše sodelovanje med odborom Libe in, odborom, in zadevnim odborom na svetu Evrope. Opisujemo tudi vlogo nacionalnih parlamentov v enem od členov. Upamo, da bomo, da bomo lahko intenzivno sodelovali drug z drugim in prosimo za podporo, zato da bomo lahko zaključili s tem dosjejem. Načrtovali smo še en sestanek za naslednji teden v Strasburju, zato da bi pregledali kompromisne predloge sprememb. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa, gospa Gönc. Zdaj pa sprašujem komisijo, če ima kakšen kakšno pripombo? Ne, ni jih tukaj, kaj pa gaško predsedstvo? Še kdo? Gospod De Jong. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Samo da zapolnimo čas. Pozdravljam poročila Kinge Gönc. Tudi povzetek, ki ste ga podali glede včerajšnjega dneva in tega, kako nadaljevati z delom v zvezi z kompromisnimi predlogi, se mi zdi dober. Ampak, če to postavimo v kontekst ekonomskega semestra, je to res mogoče bil način, da se hitro nadaljuje z delom na področju ocenevanja pravosodja, na področju kazenskega prava. Ampak treba je misliti tudi na gospodarsko vrednost prava. in zato, ker si prizadevamo za pravico, želimo razširiti ta scoreboard in vključiti tudi kazansko pravo in vidike pravne države. Potrebujemo pa tudi mehanizem, ki zajema vse vidike, tudi gospodarskega in tudi splošno, splošne pravosodne vidike. Zato potrebujemo te mehanizme, kot je rekla poročevalka. To je za našo skupino najpomembnejša točka, ampak menim, da lahko sprejmemo pristop, kot ste ga orisali vi, poročevalka. In govorili bomo tudi še o kompromisnih predlogih. Zdaj pa gospa Krispek. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalki za delo, kajti delo je potekalo zelo hitro. Ampak zaradi tega, ker je poteklo kar nekaj časa, od sprijetja odločitve na konferenci predsednikov in med začetkom našega dela je bilo vseeno nekaj zamud, ampak hitro ste delali pri kompromisih. V parlamentu je razprava sicer potekala hitro in tu vidimo, da je tudi kakovost dobra. Pročevalka je delala v redu, kar nekaj je kolegov, ki jih ni tu, ampak rekli ste, da želite zapolniti čas. No, tisti kolegi, ki smo tu, se strinjamo s sistemom ocenjevanja pravosodja, vsemi sistemi pravosodja v državah članicah, zlasti, ko gre za demokracijo, ko gre za načela, ki so temelj pravne države Evrope, temeljnih pravic svoboščin, na ravni vseh držav članic je to treba upoštevati in spoštovati je to treba, to je treba reči. Čas teče in zanimivo je spomniti na to ob spoštovanju ključnih načel in vrednot Evropske unije. To imamo v pogodbi, v listini imamo to, v vseh besedilih, ki so temelj naše institucije. In to se ne spoštuje vedno. Sveda imamo tu tudi cel niz predlogov sprememb, ampak delali smo na tem, da bi vložili predloge sprememb poročevalka je zelo hitro delala, videli smo, da smo imeli zelo hitro veliko zanimivih predlogov sprememb. Troje bi povdarila na hitro. To so ključni ukrepi in to bi rada povdarila tu pri predlogih sprememb. Seveda, če se kolegi iz skupin strinjajo najprej, da imamo razpredelnici statistične podatke, Imamo seveda zelo zanimive elemente, ko gre za trajanje postopkov, ko gre za primerjavo, ampak to razpredeljnico je treba uporabljati kot orodje ocenjevanja glede delovanja pravosodja v državah članicah. Tako kot drugi kolegi, tudi sama obžalujem to, da komisija meni, da bi morali izhajati iz prizme semestra ekonomske in gospodarske rasti. Že leta želimo imeti to rodje, to razpredelnico v parlamentu, želimo imeti ocenevanje pravosodja. Zato mora ta predlog omogočiti, da bomo imeli orodje, ki bo preneslo neodvisnost in pravo vlogo pravosodja, kazensko pravosodje, Vesela sem, ker vidim kompromisne predloge in dobro je, da ste ustrajali na teh vedikih. Drugič, glede mehanizma ocenjevanja pri spoštovanju temeljnih pravic v državah Unije. Še enkrat, tudi tu gre za nekaj iz preteklosti. Že kar nekaj časa je, ko parlamentu prosimo za to in želimo, da komisija začne izvajati ta mehanizem. Naj spomnim, Louis Michel je pred nekaj tedni to omenjal poročilo. Ustrajali smo seveda na tem, pri ocenjevanju in pri izvajanju postopkov, kršitev in sankcij. In na koncu še tretji element, in tu se bom tudi ustavila, ustrajala bi na tem pri predlogih sprememb, kajti tega ni bilo nikjer. Zanima me, kako bi lahko holistično ocenili pravosodje, če države ne želijo prenesti podatkov. V teh primerjih obstaja grožnja, da imamo na pol prazne razpredelnice, da imamo vrzeli, da ne bomo uporabili orodja kot učinkovit element. Torej, doseči moramo to, da države usklajeno zbirajo podatke In treba je doseči, da države to pošiljajo institucijam. To je tudi smisel besedila. Tu imamo tudi svet Evrope, ne le evropske institucije. Tudi ta institucija mora prejeti te podatke, zato da bo to učinkovito urodje, ne le zbiranje ali kompilacija podatkov. Zdaj, sedaj se bom res ustavila, še nekaj na koncu. Vesela sem. Seveda imamo apokaliptičen ritem teh sestankov. Imeli smo en sestanek včeraj, danes, potem bomo imeli zasedanje v Strasburu, toliko je teh zaseden, vesela sem, ker se lahko tako hitro strinjamo glede tega, da gremo naprej, zato da bi imeli močno stališče glede temeljnega pri novih temeljih v tem odboru za svoboščine. Toliko na kratko nekaj misli iz moje strani. Hvala tudi poročevalki za to poročilo. Hvala lepa. Vidim, da je komisija vmes prišla in želi dati pripombo na to poročilo. Kdo želi besedo za komisijo? Izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoče. Komisija tesno spremlja razprave v tem odboru o oceni pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države. Razprava o teh dveh temah bi sicer morala biti ločena in to smo navedli že lani novembra, ko so tudi člani tega odbora bili na razpravi v drugem forumu. Sedanji osnutek poročila poziva k oceni vseh področji pravosodja in vseh horizontalnih vprašanj povezanih s pravosodjem. v zvezi s tem želi komisija povdariti, da tak razvoj lahko poteka le postopoma, ne kar čez noč. In predlogi sprememb k predlogu poročila v tem smislu bi bili dobrodošli. Glede pravne države je predsednik Barosa, Baroso že povedal v svojem nagovoru, da komisija pripravlja sporočilo, ki naj ki bo predstavljeno letos pomladi. Baroso izpostavlja to, da je treba vzpostaviti most med ciljnimi postopki in med postopki iz člena 7 iz pogodbe, ki omogoča začasno prekinitev držav članic na področju pravne države. Kot eh, neodvisni razsodnik želi komisija pripraviti ustrezne okvire. Ključno načelo je, da se okvir aktivira v situacijah, ko pride do resnih sistemskih tveganj za pravno državo. Enakost med državami članicami je v zvezi s tem bistvenega pomena. Nekaj predlogov sprememb k sedanjem osnutku poročila kaže, da potrebujemo učinkovit mehanizem na ravni Evropske unije z ustreznimi intervencijami v primeru kriznih situacij. Če pride do sistemskih kršitev pravil pravne države. To je v skladu s tem, kar je povedal predsednik Baroso. Evropske institucije morajo biti ustrezno opremljene za to, da se lahko spopadajo s takimi resnimi situacijami na legitimen način in tako, da na enakomeren, na enakopraven način obravnava države članice. Hvala lepa. Zdaj pa še poročevalka. Zaključne pripombe, prosim. Ja, hvala lepa. Hvala vsem kolegom in kolegicam za pripombe in tudi hvala predstavniku komisije. Čeprav razumem iz teh pripomb, je jasno, da smo vsi na istem čovnu, da jim želimo vsi isto usmeritev. Vsi, vsa poročila, vsa sporočila kažejo, da si želimo vsi učinkovitega mehanizma, da ne želimo dvojnih standardov, da želimo imeti ocene, ki temeljijo na dejstvih. In to je tisto, kar želimo poudariti tudi mi v tem poročilu. Nadaljevali bomo z delom in zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so pripravljeni delati na tak pospešen način. Upamo, da bo tudi komisija v svojih sporočilih poudarila enake elemente. No, razpravljali smo o tem že kar nekaj časa in upam, da bomo imeli rezultate k malu. Mislim, da smo se nekaj naučili iz tega. Vse spremembe se dogajajo postopoma in ne takoj. Menimo pa, da je zdaj pravi čas, da razvijemo to orodje in da lahko zaključimo s tem dosjem v bližnji prihodnosti. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa. Zdaj pa vidim. Zdaj vidim, da gospe Gabriel še vedno ni, tako da predlagam, da naredimo odmor do desetih, potem pa začnemo z elektronskim glasovanjem. Hvala lepa. Colleagues, can I ask everybody to take their seats? Dragi kolegi, lahko prosim sedete na svoje mesta, da bomo lahko začeli z glasovanjem. Colleagues, please take your seats so that we can start. Kolegi, sedite na svoje mesta, da bomo lahko začeli z glasovanjem. kolegi, kolegi, rada bi začela z glasovanjem. Ampak glede na to, da posamezniki še prihajajo v dvorano, bi rada izkoristila te, ti dve minuti. Eh, in dala besedo gospe Gabriel, ki je ravno kar prispela eh, in eh, sicer, da nas seznani za stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonodajnih postopkih. Gre za vstop eh, v šengensko območje za, um, in za opustitev vizumskega režima za posamezne države. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, da vas seznanim z stanjem eh, na področju glasovanj eh, pri dosjeju, eh, o katerem smo glasovali 21. v Strasburgu. Najprej kratek uvod. Evropska komisija je predlagala besedilo in Evropski parlament je predlagal eh, predloge eh, sprememb. Gre za obravnavo 16 eh, držav in za opustitev vizemskega režima. Predlog, predlogov sprememb ni bilo veliko. Pred Evropski parlament je vložil štiri predloge sprememb. Poleg tega pa smo uh, se osredotočili še na dva predloga spremembe. Prvič na kriterije za prenos uh, besedila v člen, ne v uvodno izjavo, gre za temeljne pravice. Poleg tega pa imamo še en predlog spremembe ki se nanaša na pravico obveščanja eh, parlamenta oziroma pravico parlamenta do seznanjanja z stanjem pogajanj. Prvi trialog je eh, potekal 8. januarja in eh, čakamo na soglasje v svetu. Prvi trialog je potekal v zelo plodnem ozračju, izmenjali smo mnenja, potem pa smo napredovali v pogajanjih, vendar pa nismo dosegli kompromisa. Drugi trialog je potekal eh, ta teden, 28. januarja. Še zmeraj razpravljamo, nadaljujemo z razpravo, iščemo kompromis, kajti eh, skušati moramo najti rešitev, ki bo ustrezala vsem trem inštitucijam in pa obima so zakonodajalcema, parlamentu in svetu. Strinjali smo se eh, glede vključitve Peruja in pa Kolumbije. In eh, sicer eh, bo do tega prišlo po oceni Evropske komisije in to oceno bo prejel tudi Evropski parlament. druga točka pa se nanaša na predlog, da bi bili kriteriji navedeni v členu in glede tega še nismo našli soglasja. Tretja točka pa se nanaša eh, na obvezo komisije, eh, da obvešča Evropski parlament o poteku pogajanj skušamo torej najti eh, kompromis eh, in eh, mislim, da smo na dobri poti, zato smo se odločili, da bomo imeli še tretji trialog prihodnji teden v Strasburgu. Takšno je torej trenutno stanje na tem področju. To je tema, ki nam je vsem zelo pri srcu in hvala lepa, da ste mi dali možnost, da seznanim kolege z stanjem pogajanj. Hvala lepa, gospod Gabriel. Mislim, da smo sedaj vsi tukaj in lahko začnemo z glasovanjem. Prvo glasovanje, točka šest. Gre za Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja Europol in za razveljavitev sklepov 2009-371 in 2005-681. Eh, eh, poročevalec je gospod Diaz Demera. Gospod poročevalec, ali želite besedo? gospa predsedujoča kratko sporočilo rad bi eh, se zahvalil za sodelovanje poročevalcev v senci in eh, tudi eh, vsem tistim ki so vložili predloge sprememb Vsi imamo različne pripombe in komentarje, ker prihajamo iz različnih političnih družin, ampak v splošnem vlada soglasje. Najlepša hvala. Hvala lepa, torej bomo kar začeli z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o sklopu predlogu sprememb, kdo je za, proti, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 23, poročevalce za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 23. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjena. Glasovali smo v predlogu spremembe 23, to je bilo zavrnjeno. 194 za, proti, zavrnjeno. 25 za, proti sprejeto. Kompromisni predlog 1 za proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za proti sprejeto. Predlog spremembe 205 za proti zavrnjeno. 206 za proti zavrnjeno. 207 za proti proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, sprejeto. Dvesto petnajst za, proti, sprejeto zavrnjeno, ampak eh, bomo še preverili 215 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Devetindvajset in trideset sta identična za Proti. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za. Proti. Sprejeto. 222, 224 in 226 v sklopu. Za, proti. To bomo preverili. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak nisem prepričana. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, prav sem imela, da sem preverila rezultati. Res, da sem 223 za, proti, zavrnjeno. 225 za, proti, sprejeto. 227 za proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 za proti sprejeto. 231 za proti sprejeto. 33 za. Ne, je brezpredmeten. 232 za proti zavrnjeno. 233 za proti, zavrnjeno, 34 za, proti, sprejeto, 234 za, proti, sprejeto, 35 za, proti, sprejeto, 36 in 37 v sklopu za, proti, spre, eh, zavrnjeno, oziroma sprejeto, 200 35 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Sicer to sprejemamo kot uvodno izjavo 10a za, proti sprejeto, 38 za, proti sprejeto, 39 za, proti sprejeto, 40 za, proti sprejeto, 236 za, proti zavrnjeno, 237 za proti sprejeto. Kompromisni predlog 8 za proti sprejeto. 242 za proti sprejeto. Kompromisni predlog 9 za proti sprejeto. 245 za proti zavrnjeno kompromisni predlog 10 za, proti, sprejeto. 41 za, proti, sprejeto. 251 za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, sprejeto. 43, drugi del za proti zavrnjeno, ampak eh, raje bi preverila. Predlog spremenil 43, drugi del elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Naslednji brezpredmeten. In smo kar pri kompromisnem predlogu spremembe 13. Za, proti, sprejeta. 46 za, proti, sprejeta. 47 za, proti, sprejeta. 48 za, proti, zavrnjeno, 49 za, proti sprejeto, 264 za, proti sprejeto, 265 je brez predmetem, 50 za, 50 za, proti zavrnjeno, 266 za, proti sprejeto. Zavrnjeno. 268 za. Proti. Zavrnjeno. 267 za. Proti. Zavrnjeno. 269 za. Proti. Zavrnjeno. 270 za. Proti. Zavrnjeno. 271 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, sprejeto, 51 za, proti, sprejeto, 52 za, proti, zavrnjeno, 272 za, proti, sprejeto, 273 za, proti, sprejeta. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili 273 elektronsko glasovanje. Everybody... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z... Zavrnjeno. Ne vidim dobro ekrana, pa sem mislila, da je to sprejeto, pravi predsedujoča. 56 za, proti, sprejeta. 282, 312, 314 v sklopu za, proti. Rezultat je tesen, to bomo preverili elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, kolegi, lahko dvigate rake, kajti sicer moram kar naprej preverjati izid glasovanja. 57 eh, za, proti, zavrnjeno, 283 za, proti, zavrnjeno, 58 za, proti, sprejeto, 59 za, proti, sprejeto, 60 za, proti, sprejeto sprejeto kont 4, ne, 61 za, proti sprejeto, kont 5 za, proti sprejeto, kompromisni predlog 15 za, proti sprejeto, 63 za, proti sprejeto. 287, 88, 301, 302, 303, 304 in tako naprej v sklopu za, proti, sprejeto. 289 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 16 želite preveriti. 289 elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Kompromisni predlog 16 za proti. Sprejeto. Konč 6 za proti. sprejeto. Želite preverite. Preverimo konč 6. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 296, 97 in 317 za, proti, sprejeto. 67 je bil umaknjen, 298 za, proti zavrnjeno, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Dvigujte roke, prosim. Kaj ti, če le en poslanec ali pa dva poslanca posamezne poslanske skupine dvigujete roko, potem je težko oceniti situacijo kompromisni predlog 17 za proti sprejeto, 6, 69 za proti sprejeto, 308 za proti sprejeto, kompromisni predlog 18 za proti sprejeto, 309 za proti sprejeto. 71 za, proti, sprejeto, kompromisni predlog 19 za, proti, sprejeto, 73 za, proti, sprejeto, 74 za, proti, sprejeto, konc 7 za, proti, sprejeto, 75 za, proti, sprejeto sprejeta. Kont ne, ta je že bil vključen. Sedaj pa v sklopu 55, 77 in do 147 za, proti sprejeta. 326 ne, ta je brezpredmeten, kompromisni predlog 20 za, proti sprejeto. Kompromisni predlog 21 za, proti sprejeto. 344 za proti sprejeto. 355 za proti sprejeto. 22 za proti sprejeto. 364 in 365 sta identična za proti sprejeto kompromisni predlog 23 za proti sprejeto. Smo pri kompromisnem predlogu 24 za proti sprejeto. 380 za proti sprejeto. 381 za proti sprejeto. 382 za proti sprejeto zavrnjeno, ampak to bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 382. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, 7 proti. Sprejeto. Kompromisni predlog 25 za, proti. Sprejeto. 405 za, proti, sprejeto. 93 je brezpredmeten, kompromisni predlog 26 za, proti, sprejeto. Tudi ta vključuje veliko predlogov spremem. Kje smo sedaj? Nekoliko sem se izgubila. Aha, Okay, yes, because... Ja, 460. Za. Ali ste prepričani, da je potrebno o tem glasovati? Okay, well, sure the... Dobro. Zdi se, da moramo glasovati za, proti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 Konec glasovanja. Sprejeto. 481 za proti. Oziroma 482 za proti zavrnjeno. 483 za proti sprejeto. 486 za proti sprejeto. 487 za, proti, zavrnjeno. 491 za, proti, sprejeto. 493 in 95 identično za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti? Bomo preverili. 493 in 495. Konec glasovanja. Sprejeto. 496 za, proti sprejeto. 497 in 500 sta identična za, proti sprejeto. 498 za, proti sprejeto sprejeto. 501 za, proti, sprejeto. 502, 504 sta identična za, proti, sprejeto. 505 za, proti, sprejeto. 506, 507 za, proti, sprejeto zavrnjeno. 513 za, proti, sprejeto. 509 za, proti, sprejeto. 511 za, proti, sprejeto. 514 za, proti, sprejeto. 516 za, proti sprejeto. 517 za, proti sprejeto. 518 za, proti sprejeto. 519 za, proti zavrnjeno. 520 za proti sprejeta, 521 za, proti zavrnjeno, bi rekla, 522 za, proti sprejeta, 524 za, proti sprejeta, 525 za, proti zavrnjeno. 527, 527 in 28 za, proti sprejeto, 528 za, proti zavrnjeno, 529 za, proti sprejeto, 531 za, proti sprejeto, 530, ne, 532 za, proti sprejeto petintrideset za proti sprejeta petsto šestintrideset za proti zavrnjeno petsto sedemintrideset za proti zavrnjeno petsto osemintrideset za proti sprejeto petsto štirideset za proti sprejeto. 542 za, proti, zavrnjeno. 544 za, proti, sprejeto. 546 ne, želite preveriti 542. Elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 546 za proti. Zavrnjeno. 547 za. Proti. Zavrnjeno. 548 za. Proti. Sprejeto. 550 za. Proti. Sprejeto. 553 za. Proti. Sprejeto. 555, 556 za. Proti. Sprejeto. 557, 58 za, proti sprejeto. 559 za, proti sprejeto. 560 za, proti sprejeto. 562 za, proti zavrnjeno. 563 za, proti zavrnjeno proti. Sprejeto 564 za, proti sprejeto. Kompromisni predlog 29 za, proti sprejeto. No, sedaj pa bomo naredili velik preskok. 576, gospoda Weidenholzerja za, proti, sprejeta, 99 za, proti, sprejeta, 586, 299, 313 v sklopu za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? O 586, 299 in 313. Glasujemo. Sprejeta. Petsto petinosemdeset za. Petsto petinosemdeset kot dopolnila. Za. Proti. Sprejeto. To je bil predlog sprejem 585, sedaj pa 595 za, proti, zavrnjeno, 597 za, proti, sprejeto, 101 kot dopolnilo za, proti, sprejeto, ampak eh, bomo še preverili. 101, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. 610, 611 za, proti, sprejeto. 613 za, proti sprejeto, 617 za, proti sprejeto, 619 za, proti sprejeto, 621 za, proti zavrnjeno kompromisni predlog 30 za, proti sprejeto, kompromisni predlog 31 za, kompromisni predlog 31 za, proti sprejeto, sedaj pa 635 za, proti. Sprejeto. Kompromisni predlog 32 za, proti. Sprejeto. Sto enajst je za, proti sprejeto, sto dvanajst za, proti sprejeto, sto trinajst za, proti sprejeto, konte enajst za, proti sprejeto. 645. Želite preveriti pri kont 11, ja? Dobro, preverili bomo pri kont 11. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Nekateri so odšli. Dobro, ja, konec glasovanja, sprijeto. 645, 645 do je za, proti sprejeto. Kont 12 do je za, proti sprejeto. Kont 13 in 15 za, proti sprejeto. Avko 27 za, proti sprejeto. 115 za, proti sprejeto. Kont 14 za, proti sprejeto. 116 za, proti, zavrnjeno. Preverili bomo pri 116 poročevalca. Prosim. Še en glas, glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Šesto trinšestdeset za nasproti, zavrnjeno. Zavrnjeno je. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili pri 663. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 664 za, proti zavrnjena, 665 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Dodali smo posebej ženske in otroci, kdo je za, proti sprejeto, 666 za, proti zavrnjeno, 667 za, proti zavrnjeno. Potem uvodne izjave 127 za, proti zavrnjeno. Avko 3 za, proti, sprejeto. 135 za, proti, zavrnjeno. 134 za, proti, sprejeto. 133 za, proti, zavrnjeno. 137 za, proti, zavrnjeno sprejeto, 140 za, proti, zavrnjeno, 141 za, proti, zavrnjeno, 138 za, proti, zavrnjeno, 139 za, proti, sprejeto, predlog 9, do je za, proti, do je za. Je kdo za? Proti? Zavrnjeno. Deset za? Proti sprejeto. 143 za? Proti zavrnjeno. 145 za? Proti zavrnjeno. Kont ena, kdo je za? Proti sprejeto. 148 za? Proti zavrnjeno proti. Sprejeto. 149 za, proti sprejeto. 150 za, proti sprejeto. 151 za, proti sprejeto. 152 za, proti. Zavrnjeno. 15 poročevalca za, proti sprejeto sprejeto, kont dve za, proti, zavrnjeno. 154 in 156 identična sta, kdo je za, proti, sprejeto. 18 poročevalca za, proti, sprejeto. 157 do je za, proti, sprejeto. 160 za, proti, zavrnjeno. 162 za, proti, zavrnjeno. 161 za, proti, zavrnjeno. 163 za, proti, sprejeto. 165 za, proti, sprejeto. 166 za, proti, sprejeto. 169 za, proti. Ne vidim. Kolegi, dvignite roke. 169, to je za. Dobro. Sprejeto, ja. 19, to je za. S proti. Sprejeto. 171 za. Proti. Sprejeto. 172 je za. Proti sprejeto, 173 za, proti, sprejeto, 174 za, proti, sprejeto, 175 za, proti, sprejeto, 176 za, proti, sprejeto, 178 za, proti, sprejeto, 180 za, proti, sprejeto, brezpredmetno, potem 183 za, proti, sprejeto, proti, sprejeto. 186 za, proti, sprejeto. 187 za, proti, sprejeto. AFKO 7 za, proti, sprejeto. 20 za, proti, sprejeto. 188 za, proti, sprejeto. Potem zakonodajna resolucija, budžet 1. Kdo je za, proti sprejeto? Budžet 2 za, proti sprejeto. Budžet 3 za, proti. Rekla bi, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Pri budžet 3. Ste vsi glasovali in glas pogrešamo. Dobro, konec glasovanja zavrnjena. Budžet 5 za proti sprejeto. S tem smo pri končnem glasovanju. Elektronsko bomo glasovali. Prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Čestitke, res. Dobro pravljeno delo. Sedaj pa smo pri naslednjem glasovanju o izvajanju Lizbonske pogodbe ob upoštevanju Evropskega parlamenta. Pročevalec je gospod Melo, želite besedo, mogoče ne? Dobro, potem gremo kar na glasovanje. Ja. Vsi še enkrat čestitamo gospodu Diasu Demeri, ampak sedaj glasujemo o poročilu gospoda Mela. Kompromis A. Kdo je za? proti, sprejeto. Predlog ena, to je dodatek kompromisu A, kdo je za, proti, sprejeto. Predlog, ne, dve je brezpredmeten, tri, kdo je za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili, dobro, bomo preverili pri tretjem predlogu. Glasovanje je zaključeno. Prav imate, to je bilo sprejeto. Četrti predlog, kdo je za? Proti? Sprejeto. Pet za? Proti? Sprejeto. Šest za? Proti? Sprejeto. Sedem za? Proti? Sprejeto. Osem za? Proti? Sprejeto devet za, proti, sprejeto, deset za, proti, sprejeto, enajst za, proti, sprejeto, dvanajst za, proti, sprejeto, trinajst za, proti, sprejeto, štirinajst za, proti, sprejeto, petnajst za, proti, sprejeto. S tem smo pri končnem glasovanju. Elektronsko glasujemo, prosim. dva člana morata glasovati. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Z isto večino čestitke, gospod Melo. S tem smo pri zadnjem glasovanju danes, to je predlog uredbe o predlogu parlamenta in sveta glede uvedbe avtomobilskega sistema e-call. S tem bomo spremenili direktivo 2007-46, poročevalec pa je gospod Vos. Gospod Vos, želite besedo? Gospod Vos, gospod poročevalec, ne želite besede. Dobro, gremo naprej na glasovanje. Predlog 19. Ta predlog je povezan s 27. predlogom, 31., 34., 32., 41., 44. predlogom. Kdo je za? proti, zavrnjeno. 20 enako povezan z drugimi predlogi, ki so tu navedeni, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog 44, tudi tu glasujemo z drugimi predlogi, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog 45, kdo je za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 7, 46. Glasujemo skupaj z drugimi predlogi. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Predlog 47 do je za, proti, zavrnjeno. 48 do je za, proti, zavrnjeno. Predlog 5, kdo je za, proti, sprejeto. 49 do je za, proti? Zavrnjeno. 51, to je za, proti, zavrnjeno. 50, to je za, proti, zavrnjeno. 52, to je za, proti, zavrnjeno. 53, to je za, proti, zavrnjeno. 54, to je za, proti, zavrnjeno. 56 je za, oziroma 55 je za proti zavrnjeno, 56 je za proti zavrnjeno, 57 je za proti zavrnjeno, 58 za proti zavrnjeno, 59 za proti zavrnjeno, 60 za proti zavrnjeno. Kompromis 2 dveh delih. Glasujemo po delih. Najprej glasovanje pri prvem delu, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Predlog 6 je omaknjen, potem kompromis 2. Sedaj smo pri tudi to je umaknjeno. 77 v dveh delih, ne oprostite. Drugi in tretji stavek, potem kompromis 3, ja, to je prav hecno glasovanje. Predlog 80, ali se vrnemo nazaj na 77 predlog. No, vi boste to uredili. Trenutek samo. Uh, Dobro, gledamo na 80, dva dela, prvi del, kdo je za, proti. Sprejeto, ampak bomo preverili, to ni jasno. Glasujmo. Konec glasovanja. To je sprejeto drugi del je brezpredmeten. Mislim, da potem kompromis 2 smo pri 85, da je za, proti, sprejeto, 86 za, proti, sprejeto, 87 za, proti, sprejeto, 88 za, proti, sprejeto, uvodne izjave 21 za, proti, zavrnjeno, 22 za, proti, sprejeto, 23 za, proti, sprejeto, 24 in 25 za, proti, zavrnjeno, 26 za, proti, zavrnjeno, 28 za, proti, zavrnjeno, 1 za, proti, sprejeto, 27 za. Ne, to je brezpredmetno in drugi tudi. 31 za, proti, zavrnjeno. 32, kdo je za, proti, zavrnjeno. 33 za, proti, sprijeto. 34 za, proti, zavrnjeno. To je brezpredmetno. 36, kdo je za, proti, zavrnjeno kompromis ena. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Predlog tri. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Predlog štiri. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 40 za, proti, sprejeto. 42 za, proti, zavrnjeno. 41, kdo je za? Proti, zavrnjeno. 43, kdo je za? Ne, to je brezpredmetno. No, s tem smo pri končnem glasovanju. Elektronsko bomo glasovali. Prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zelo dobro, s tem smo zaključili elektronsko glasovanje za danes. Uh, Kolegi, bojim se, da moramo prekiniti zasedanje, kajti naslednja točka naj bi se začela v pol dvanajstih. Komisija še ni tu, tako da bomo prekinili zasedanje do pol dvanajstih.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 notranjih zdravstvenih.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 Uh, colleagues. Kolegi. Bomo začeli oziroma nadaljevali z delom. Imeli bomo skupno razpravo pri deveti in deseti točki na dnevnem redu glede sporozum med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja in o poenostavitvi izdajanja vizumov. Pri obih poročilih je poročevalka gospa Gabriel iz ELS-a. Evropski parlament mora dati soglasje za sporozum ponestavitvi izdanja vizumov. To je običajno povezano z sporozum je ponovnem sprejemu oseb. Mislim, da bi rada prosila poročevalko, naj spregovori prva, potem se bo glasila komisija, potem bomo odprli razpravo. Hvala, predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila komisiji že vnaprej za današnjo izmenjavo mnen, kajti sedaj še pripravljamo osnutek poročila, to, kar bo pač predstavljeno na sestanku 12. in 13. februarja. Najprej bi rada slišala komisijo informacije glede teh dveh sporazumov, ki jih preučujemo v našem odboru usporedno. Potem pa si bom pridržala pravico, da se odzovem na to mnenje. Najprej bi rada prisluhnila komisiji, da bi lahko slišali informacije o stanju pogajanj, o načinu sestave teh predlogov, kajti sama se potem lahko odzovem na te besede. Dobro. Potem pa bomo poslušali komisijo. Hvala, predsedojoča. S kolegi lahko podamo pregled teh sporazumov. Pogajanja z Azerbajdžanom so začela marca 2012. Imeli smo štiri uradne kroge pogajanj. Pri obeh sporazumih imeli smo več neformalnih stikov, ki so nam na koncu omogočili parafiranje sporazuma julija lani Sporazum o ponestavitvi izdajanja vizumov bil že podpisan na vrhu v Vilni novembra lani. Sporazum o ponovnem sprejemu naj bi bil podpisan k malu. Svet zaključuje sprejetje postopkov, zato da bi bil sprejet sklep sveta od podpisu sporazuma. Kot ste že rekli, oba sporazuma sta povezana. Sporazum o ponestavitvi izdajanja vizumov ne more stopiti v veljavo, ne da bi imeli tudi sporazum o ponovnem sprejemu oseb. Tako da smo zopet povezani v tej fazi dela. Kar zadeva sporozum ponovnem sprejemu, lahko rečem, da je to sporozum običajnega, popolnega področja uporabe, gre za ponovn sprejem lastnih državljanov, državljanov tretjih držav, držav brez statusa. Vse obveznosti v tem sporozumu so seveda kot vedno posem recipročne. Sporozum obsega tudi vse zahtevane določbe glede postopkov, Podrobno so določeni postopki sprejema, vključno z roki, z dokazi. Sporazum predvideva tudi tranzit, kot tudi pospešeni postopek za mejne primere. Povdariti moram, da pričakujemo, da bo šlo predvsem za sprejemanje lastnih državljanov. Ne pričakujemo veliko praktičnih posledic pri obveznostih sprejemanja državljanov tretjih držav zaradi zemljepisne lege Azerbajdžana. To ni na zunanji meji Evropske unije. Prav tako ni nobenega indica, da bi imeli večje migracijske poti preko ozemlja Azerbajdžana, ko gredo te osebe v Evropsko unijo. In tretjič, pogoji ponovnega sprejema državljanov tretjih držav so zelo omejeni. Pravzaprav so omejeni na primere neposrednega vstopa, kar pomeni, da gre le za zračno potovanje. Kopensko potovanje je izključeno. Poleg tega imamo tudi skupno izjavo, ki je priložena sporazumu. V tej izjavi se stranke zavezujejo k ponovnemu sprejemu oseb najprej v državo porekla in ne v državo tranzita. V tem primeru je to Azerbajdžan. Potem bi poslance upozoril na nekatere nove določbe, ki so povezane z zaščito temeljnih pravic v tem sporozumu. To je bilo dodano po širšem ocenjevanju sporozumu o sprejemu. Komisija je opravila to ocenjevanje leta 2011. Videli biste nov drugi člen o temeljnih načeljih sporozumu. No, to je bilo naključno že vključeno v sporozum z Armenijo. Pred kratkim je bil sklenjen tudi ta sporozum. In v tem sporozumu ponovno vidimo, da so človekove pravice posameznikov zelo pomembne za časa postopka sprejema in po postopku, seveda bi raje imeli prostovoljno vračanje kot prisilno. Ta nova določba je dopolnilo k običajni klauzuli, kjer piše, da Imamo tu vse zadevne mednarodne konvencije, imamo Ženevsko konvencijo o beguncih, imamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, vse konvencije veljajo pri tem sporozumu s ponovnem sprejemu. Potem boste na koncu sporozuma našli tudi klauzulo o začasni prekinitvi. Sicer je ta spisana na neutralen način, ampak se lahko aktivira, če pride do določene situacije, če se poslabšajo pogoji na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu. No, ponovno to je predvsem povezano s ponovnim sprejemom državljanov tretjih držav, ker ne bi pričakovali veliko praktičnih posledic. Pri sporozumu ponovnem sprejemu se veselimo poročila poročevalke. Upamo, da bo prišlo do soglasja. Sedaj pa lahko predam besedo kolegu. Ta bo podal podrobnosti o sporozumu poenostavitvi izdanja vizumov. Hvala. Ja, hvala Nils, hvala predsedujoča. Ja, kot je kolega pravkar obrazložil, oba sporozuma o ponovnem sprejemu in ponesniti izdajanja vizumo se vedno obravnavata skupaj, gre za isti svežen, če želite. Tako da se pogajamo o teh sporozumih, seveda o kontekstu ISO partnerstv, zlasti, ko gre za poenostavitve izdajanja vizumov, pri ISO partnerstvih gre za povečano mobilnost med državljani Evropske unije in partnerskimi državami. Zato bi z tega naslova spomnil na to, da že imamo sporozum poenostavitvi izdajanja vizumov v veljavi. Z večino držav partneric ISA, z Gruzijo, z Ukrajino, z Moldovo in z Armenijo. Samo eno državo pogrešamo, razen teh, ki jih sedaj obravnavamo, je Belorusija. Ampak lahko vas obvestim, lahko izkoristim to priložnost in vam rečem, da bomo kmalo začeli pogajanje tudi z Belorusijo. No, ta sporozum o poenostavitvi izdanja vizumov je zelo podoben tistemu, ki ste ga pred kratkim potrdili s soglasjem za Armenijo. Večinoma gre za iste kategorije oseb, ki bodo deležne poenostavitve izdajanja vizumov, ampak tu imamo eno veliko razliko med tem sporazumom in sporazumom z Armenijo. In sicer ta sporazum temelji na polni recipročnosti. Kajti Azerbajdžan ima še vedno vizumske obveznosti za državljane Evropske unije. To v praksi pomeni, da imamo vse poenostavitve iz sporazuma, ki veljajo tudi za državljane EU, ki potujejo v Azerbajdžan. Nakratko bi povzel ponastavitve, ki so v tem sporazumu, naj omenim glavne in v glavnem gre za standardne določbe. Seveda imamo krajše roke za obdelavo vizumskih obveznosti, 10 dni imamo običajni rok, pri, po vizumskem kodeksu je 15 dni, potem imate to v 7. členu. Potem smo skra, zmanjšali pristojbino iz 60 na 35 evrov za vizume. Pri različnih kategorijah imamo celo odpravo pristojbine. To imate v šestem členu sporozuma. Potem standardne določbe o poenostavitvi veljajo tudi za veliko število kategorij. Pri podpornih dokumentih za namen potovanja, potem imamo tu zelo pomemben člen o izdajanju vizumov, ki se izdajo, če se izpolnijo določena merila. V petem členu so ta merila pri izdajanju teh vizumov. In na koncu moram omeniti še nekaj. To je ponovno standardna določba. Imamo tudi odpravo obveznosti za vizume pri diplomatskih potnih listih. To pa imamo v desetem členu. No, kar zadeva diplomatske potne liste in uh, odpravo te obveznosti, boste na koncu sporozuma videli, da imamo tudi skupno izjavo o službenih potnih listih. Azerbajdžan, kot katerakoli tretja država, vedno želi imeti tudi odpravo vizuma za službene potne liste, ampak ti niso del našega mandata. Tako da ti potni listi niso vključeni v sporozum, ampak v tem primeru je Azerbajdžan res želel imeti to možnost, da se vsaj dvostransko pogaja z državami članicami, da bi imel to možnost odprave. Zato smo se res dogovorili, da lahko sprejmejo tudi skupno izjavo, v kateri piše, da nič v sporozumu ne preprečuje Azerbajdžanu, da lahko dvostransko s katerokoli državo EU izpogajajo odpravo vizuma za službene potne liste. Tako, to so glavne točke. Kot je kolega rekel, se res veselimo poročila poročevalke. No, seveda lahko odgovorim tudi na morebitna vprašanja poslancev. Hvala. Hvala lepa. Dobila sem občutek, da tu ni nikogar strani grškega predsedstva. Ne, Dobro, potem pa dobi besedo poročevalka, potem pa se oglaša še en poslanec. Najprej gospa Gabriel. Hvala predsedujoča, najprej hvala komisiji, ker je tako podrobno predstavila sporozume. Tu vidimo, kako pomembna sta ta dva sporozuma. Gre za politično pomembna poročila gre za poglobitev napredovanja odnosih med Evropsko unijo in Azerbajdžanom, zlasti, ko gre za vzhodna partnerstva. Po drugi strani pa vidimo postopkovno pomembnost sporozumov. Tu vidimo v kontekstu poenostavitve in pospešitve različnih postopkov. Rada bi se zahvalila tudi komisiji, ker je spomnila na to, da gre za dva sporazuma, ki ne moreta začeti veljati, če sta ločena. V parlamentu imamo postopek potrditve in soglasja. Ustrajala bi na nekaterih točkah. Po eni strani je načelo sorazmernosti zelo pomembno za nas. Potem imamo tudi človekove pravice, te so jasno omenjene v poročilu o ponovnem sprejemu. In zdi se mi, da danes prav zaradi teh dveh poročil vidimo politično podporo, ki jo lahko izrazimo, zato da bi okrepili mobilnost. Seveda v okolju, ki je varno. Mi kot parlament menimo, da so te informacije zelo pomembne. Rada bi se vrnila na poročilo o izdanju vizumov. Ja, roki so skrajšani, imamo tudi manjše stroške pri izdaji vizumov. No, mogoče bi v tem trenutku lahko zastavila eno vprašanje za komisijo. Zakaj imamo različno situacijo za različne države EU? Ali obstajajo države, pri katerih to ne velja? Zanimivo bi bilo slišati te informacije pri tej prvi izmenjavi mnen. Potem, glede poročila o ponovnem sprejemu, seveda smo veseli, ker imamo tudi tehnične vidike, ker imamo pospešeni postopek. No, v tem trenutku bi mogoče upozorila na to, da sporazum predvideva oblikovanje mešanega odbora za ponovni sprejem. Ta bi pazil na pravilno izvanje sporozuma, kako bo sestavo me zanima in kako bi potem lahko bolje upoštevali vlogo parlamenta. To je nekaj, na kar sem se spomnila sedaj. To so prva vprašanja. Hvala komisiji za podrobno analizo in predstavitev. Zato, da bi lahko videli, da sta ti dve poročili res pomembni. Tu gre za napredek v odnosih med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Hvala lepa. No, kasneje bomo prosili komisijo naj odgovori na vprašanje. Gospa Grisbek. Hvala, predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo. Zaželela bi dobrodošlico skupini eh, francoskih gostov, županu. Rada bi jim rekla, da ne smete misliti, da imamo v Evropskem parlamentu le ženske. Danes imamo le ženske poslanke, ki predstavljajo to mnenje o tem odboru. Zgodi se, da imamo tudi moške. Nikar ne zaupajte temu prvemu vtisu. Hvala predstavujoča. Najprej bi se rada zahvalila gospe Gabrielovi za upravljeno delo, ki poteka. Hvala tudi zato, ker je pred svojo predstavitvijo želela slišati mnenje komisije. To je bila zelo dobra ideja v tem trenutku, ko čakamo na te sporozume kot običajno sta oba sporazuma predstavljena skupaj, kot je skoraj da običajno, kajti tu smo videli tudi mnenje o Turčiji, no tam ni bilo takšnega ravnovesja pred nekaj dnevi. Tudi sama moram čestitati za okrepljeni dialog med Evropsko unijo. Tu je veliko držav, ampak ne gre za raznolike države. Tu Evropska unija deluje skupaj. Pri Azerbajdžanu preko teh dveh sporazuma. To je dialog, ki je zelo pomemben, je tudi zelo povezan med Evropsko unijo in državami vzhodnega partnerstva. Evropska unija bo sklenila te sporazume z Armenijo, Moldovo, Gruzijo, Ukrajino in tako naprej. Pomembno je, da se to nadaljuje tudi z Belorusijo. Seveda imamo vse te države vzhodnega partnerstva, ki so že sopodpisnice tega sporozuma ali pa se pogajajo, skoraj da bodo to podpisale in to je pomembno, kajti gre za zelo pozitivne politične signale za te države. Na njihovi kot na naši strani imamo res pravo regionalno logiko. Ta je povezana s pokrajino. S tem bomo okrepili sodelovanje z državami regije Južnega Kaukaza. Upam, da bo tako. To si vsi želimo. Treba je spomniti na to. To je pomembno. Tako bomo maksimalno pospešili razvoj pravne države v teh državah. Krepili bomo demokracijo, tudi človekove pravice. Pri človekovih pravicah pa gre tudi za vse razvoj civilne družbe v tej regiji. No, ne bom govorila predolgo o sporozumu o poenostavitvi izdajanja vizumov. Predstavnik iz komisije je predstavil podrobnosti glede rokov, glede pravic, glede posebnosti, ki jih imamo lahko tu, torej, da se lahko na najboljši možen način prilagodimo konkretnim situacijam. Vsi vemo, da je poenostavitev izdajanja vizumov ključnega pomena tako za državljane teh držav, kot tudi za za nas, za staro Evropo, kajti mi ne smemo biti celina, ki bo po besedah Gija Farhovštata poslala celina sivih las. Mi moramo biti odprti. Potrebujemo interakcije, odnose med državljani tega dela sveta in evropejci. Ampak moje glavno vodilo je naslednje. Tisti, ki me poznate, to veste. Rada bi spomnila na bojazni, ki jih imam redno. Ali bomo potrdili sporozume za državljani tretjih držav v Azerbajdžanu? Ne vem, vedno sem nekoliko zbegana zaradi tega. Spomnim se sporozuma s Pakistanom. Glasovala sem proti, nisem bila zadovoljna, kajti Menila sem in upam, da nisem edina. Menila sem, da ni bilo dovolj konkretnih informacij in ocen o situaciji glede teh državljanov iz Pakistana, da bi jih potem pošiljali nazaj. Glede Azerbajdžana pa ja, to je država podpisnica Ženevske konvencije o beguncih, torej gre za neko jamstvo in seveda tu vidimo res močno jasno besedilo, tu imamo Evropsko komisijo o človekovih pravicah, tudi to je dobro jamstvo, ampak istočasno vsi vemo, da so nedavni dogodki v Azerbajdžanu opozorili na to, zlasti imamo tu konflikt v Zgornjem Karabahu, kar pomeni, da je tu kar nekaj posledic glede spoštovanja temeljnih pravic. In zato imam lahko tudi več bojazni. No, nasplošno bi zaključila in rekla, da je komisija, kot ste rekli, predstavnik omenila na to, kar je rekla tudi komisarka Malstromova. Treba je ocenjevati, nadzorovati te osebe, ki so ponovno sprejete v te države, kajti tu gre za zelo ranljive demokracije in komisija se je pred parlamentom in komisijo pred odborom zavezala, da bo zagotavljala informacije o delovanju sporozum ponovnem sprejemu. Vi ste predstavili oceno stanja, spomnili ste na korektno oceno komisije iz leta 2011. Ampak rada bi, da imamo veliko bolj konkretne informacije, da ne gre le za kronološke informacije, da imamo informacije ne le glede pogajanj, ki potekajo, o tem smo zelo dobro veščeni, ampak želimo slišati tudi informacije o konkretnem praktičnem izvajanju teh sporozumov glede zadevnih oseb, glede situacije družina, glede vračanja, če imamo recimo družine z otroki. Zanima nas realnost življenja teh oseb, če jih pošljemo nazaj iz evropskega ozemlja. In tu se strinjam in posem podpiram zadnji odstavek v obrazložitvenem memorandumu, dragi kolegi res prosimo za konkretno preglednost pri delovanju ocenjevanja v komisiji. Seveda se pridružujem tudi vsebini poročila pročake, ki danes predseduje Sofie Intveld, kaj te potrebujemo večjo preglednost glede delovanja naših institucij. Prostite, ker sem govorila tako dolgo, ampak danes imamo čas, kaj te. Tu je malo poslancev. Hvala. Um... Hvala lepa. Lahko komisija na kratko odgovori na vprašanje poročevalke, prosim. <clears throat> Yes, uh, you, ja, hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je imela poročevalka kratko vprašanje v zvezi uh, z režimom za lajšanje dajanja vizumov. Sporazumi o poenostavitvi izdajanja vizumov veljajo za vse državljane Evropske unije, z izjemo tistih, ki ne sodelujejo v šengenskem območju Danska, Irska in Združeno kraljestvo. Za te države imamo besedilo skupne deklaracije na koncu sporazuma, ki pravi, da je njihov položaj poseben in da je zaželjeno, da sklenejo podoben sporazum z nami. Toliko. Hvala. Hvala, gospod predsedujoča. Vprašanje v zvezi najprej s sporazumom o ponovnem sprejemanju oseb. No, z odborom za ponovni sprejem smo se o tem pogovarjali, to je V zadevnem odboru so sprijeli in Evropska komisija zastopa Evropsko unijo ob pomoči strokovnjakov iz držav članic. V tem odboru so zraven tudi kolegi iz Azerbajdžana. To je predvsem odbor, v katerem razpravljamo o strokovnih vidikih vsakodnevnega izvajanja tega sporazuma, katerkoli prije do ovire, do težave pri vsakodnevnem izvajanju, se lahko v tem odboru dogovorimo o tem, kako to rešiti. Poskušamo najti praktične rešitve in povabimo tudi tako imenovane tretje strani na sestanke tega odbora in to po vzajemnem strinjanju v sklad, obeh strani v skladu s poslovnikom. Potem vprašanje v zvezi z zaščito človekovih pravic. Komisija se seveda v celoti strinja, da je to bistvenega pomena, tako pri sporazumu z Azerbajdžansko republiko in tudi, ko gre, tako, ko gre za ponovni sprejem oseb in za poenostavitev izdajanja vizuma. Glede ponovnem sprejemanju oseb, ki prebivajo brez dovoljenja in oseb brez uh, drža, države, uh, No, ne pričakujemo velikega števila teh ljudi. Vseeno pa zastavljamo stroge ukrepe in merila za ponovni sprejem teh oseb. Poleg tega naj povdarim, da je aki na področju azila in sedanjo, sedaj veljavna direktiva veljajo in sporazum ne omogoča tega, da se zaobidejo ta pravila, ampak razložimo samo to, da če nek uh, azerbajdžanec, uh, če nekega azerbajdžanca čaka tveganje v domači državi, potem tega ne moramo dopustiti, da se to, bes, to osebo vrne. Taka je pravna realnost. Sporazum obenem tudi potrjuje, da je tako, kot sem omenil, in zajema tudi varovalke v tem smislu. V vprašanju je bilo omenjeno tudi, da je Azerbajdžan podpisnik, eh, podpisnica številnih sporazumov v tem smislu. Glede spremljanja po ponovnem sprejemu, lahko rečem, da tudi v razpravah z vašim parlamentom, kar zadeva Pakistan, je komisija sprožila pilotni projekt, ki uvaja tako imenovano spremljanje po ponovnem sprejemu. Ta projekt se je že začel, sodelujemo z IOM, Mednarodno organizacijo za migracije in visokim komisarjem za begunce pri Združenih narodih. Ta projekt bo trajal tri leta in pričakujemo, da bomo pridobili veliko koristnih informacij, ne le, ko gre za dobro počutje ljudi in njihovo blaginjo, ki, ljudi, ki jih ponovno sprejmejo, ampak tudi zato, da iz tega spremljanja pridobimo veliko dobrih informacij, ki jih lahko uporabimo drugi. Zato smo sprožili ta pilotni projekt. Po treh letih bo komisija zelo verjetno lahko določila, ali je možno to vrstno spremljanje uvesti tudi drugje, torej širše. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi poročevalka podati zaključne pripombe? Okay. Hvala predsedujoče vprašanje. Zahvalila bi se kolegoma, hvala komisiji za vse informacije, za to, da ste upozorili na te točke, ki so pomembne za osnutek prihodnih poročil. Kot poročevalka lahko rečem, da bom imela vse informacije strukturno in argumentirano bom to predstavila kolegom na naslednjem sestanku in še enkrat bi se rada zahvalila komisiji za redni dialog in za sodelovanje v dobrem vzdušju pri teh predlogih. Upam, da se bo to nadaljevalo na tak način. Um, Hvala lepa. Zdaj pa takole. Kar nekaj ovir je pred nami. Zdaj imamo. Ura je 12, pa ne vidim poročevalca za točko 11. Upam, da je na poti, da je že znotraj te stavbe. Kolegice in kolegi, predlagam, da naredimo odmor za nekaj minut, dokler ne prispe gospod Jakolino. Uh, Kolegice in kolegi, pa nadaljujemo, kaj ti poročevalec je prispel. Kot veste, je komisija julija lani predstavila svoj predlog za vzpostavitev urada Evropskega javnega tožilstva ali EPPO. Razprave še potekajo na svetu in potem, ko države članice dosežejo sporazum o tem predlogu bo poslan v parlament v okviru postopka soglasja. Vemo, da obstaja nekaj zadržkov eh, v nekaterih državah članica glede tega predloga. No, s tem, da bi dosegli soglasje, se je Libe odločil, da pripravi umestno poročilo na podlagi pravila 81.3 poslovnika s tem, da v njem navedemo, kako naj izgleda urad Evropskega javnega tožilstva in zato, da bi dobili tudi potem soglasje. Gospod Jakolino je poročevalec, prijeli smo 125 predlogov sprememb in danes imamo priložnost, da razpravljamo o teh predlogih sprememb. Gospod Jakolino, izvolite. Sin, grazie, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. posem jasno ste predstavili ta predlog. Evropski parlament naj bi dal eh, konkreten prispevek k eh, temu predlogu. Kot je bilo rečeno, eh, je bilo več kot 120 predlogov sprememb. Določene predloge sprememb sem uložil sam, druge kolegi. Na ta način želimo izboljšati besedilo in izkoristiti čas, ki nam še ostaja do konca eh, našega eh, sklica. Želimo pač predstaviti mnenje Evropskega parlamenta. Kot veste, je bilo nekaj težav pri tem osnutku umestnega poročila, kar zadeva pristojnosti uh, in sicer uh, z odborom uh, za proračunski nadzor. Seveda lahko damo zgolj uh, soglasje k temu besedilu. Uh, na tem področju delajo tudi drugi odbori in zaradi tega uh, smo pod velikim eh, časovnim pritiskom. Odločili smo se, da bomo glasovali 20. Eh, februarja. Hvala lepa za prispevke z strani eh, poročevalcev v senci in tudi strani drugih kolegov, ki so podali svoj dragocen prispevek k temu besedilu in ki so to besedilo na ta način uh, izboljšali. Kolegica Sipel se je zauzela za razdelitev prispevkov uh, in uh, prihodnji teden v sredo ob 8. zjutraj se bomo sestali v Strasburgu in razpravljali o tem bolj uravnoteženem pristopu. Eh, potem eh, je tukaj tudi kar nekaj navedb eh, glede vizumov. In pa nekaj drugih odstavkov, ki jim bomo morali posvetiti več pozornosti kar zadeva uvodne izjave, eh, se moramo osredotočiti predvsem na dodano vrednost eh, Evropskega javnega eh, tožilstva. Poleg tega se moramo osredotočiti tudi na financiranje. To mora biti seveda vključeno v evropski proračun. v eh, svetu še ni bila sprejeta končna odločitev, kot veste, pogajanja še eh, potekajo. Kar zadeva prvi člen, eh, lahko preberete nekaj konkretnih predlogov, recimo kolegica Koraca je podala. Eh, nekaj predlogov pa tudi kolegica Sipel in pa uh, gospa Makovej. Okrepljeno sodelovanje se mora uporabljati na zelo uravnotežen način. tukaj eh, govorim predvsem o eh, rumeni knjižici, ki eh, še ni bila sprijeta z strani sveta. Potem pa je tukaj še nekaj odstavkov, ki se nanašajo na eh, čezmejni organiziran kriminal oziroma na uh, čezmejna hude, huda kozniva dejanja. potrebno zaščititi tudi finančne interese Evropske unije. Določiti je potrebno pristojnosti eh, in pa naloge in sicer zelo natančno, sicer vse skupaj ne bo imelo eh, nobenega smisla. Eh, smiseln eh, se mi zdi eh, tudi predlog 4E, medtem ko 4FF navaja prispevek pravne službe, kar zadeva odločitve oziroma pristojnosti Evropskega javnega tužilstva. predvsem, ko gre za uh, sporna kazniva dejanja. Potem pa štiri III, eh, ki se nanaša na preiskovalna orodja. Nekateri tukaj govorijo o pristopu vse na enem mestu, imamo pa tudi druge predloge. Eh, gospa Weber in gospa Sipel sta podali predloge, ki bi jih lahko vključil v eh, kompromis. Potem eh, pa eh, štiri, štiri dopustnost dokazov in pa njihovo presojene, to sta ključni sestavini pri ugotavljanju odgovornosti, ampak pri tem moramo natančno ugotoviti tudi naravo kaznjivih dejanj. potem eh, pa gospa Sipel izpostavlja tudi eh, pravni nadzor in pa opravljanje dejavnosti Evropskega javnega težilstva s polnim spoštovanjem jamstev. Potem pa so tukaj še druga vprašanja eh, pravnega nadzora, ki jih je izpostavila eh, Gospa Vibar, in mislim, da bom eh, to lahko vključil eh, v kompromis. V eh, kompromisih je ustrezno zastopana tudi pravica do obrambe. Potem pa tema, ki vam je blizu, gospa predsedujoča, varstvo osebnih podatkov. Na tem področju nismo mogli prav veliko storiti želimo najti uravnotežen način eh, za prihodnost. Eh, gospa Weber se je osredotočila na bolj eh, specifične točke kot na prispevek mednarodnih organizacij. Prepričani smo, da bodo te majhne spremembe koristne in da bodo izboljšale eh, to eh, poročilo. Zahvaljujem se vsem, še prav posebej eh, poročevalcem v senci za zelo plodno sodelovanje. Izpostavljeni so bili zelo pomembni vidiki. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa. No, 15 minut imamo samo na voljo. In Trikrat smo imeli odmor že danes in nimam res nobenega namena, da bi uh, podaljševali današnji sestanek. Zaključili ga bomo pol enih, kar pomeni, da imate vsak na voljo dve minuti za govor, na koncu pa moramo pustiti še nekaj časa na voljo komisiji in grškemu predsedstvu. Najprej, celo najprej bom prosila komisijo, da poda odgovor dve minuti, potem pa bomo odprli razpravo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Lahko povem čisto na kratko. Cenimo poročilo gospoda Jakolina in se strinjamo z njegovo vsebino. To je predlog, o katerem se bo moral najprej dogovoriti svet Pogajanja potekajo, prvotni predlog bo moral biti spremenjen in nekaj pripomb, ki, ki so jih podali poslanci, bo moral obravnavati tudi svet v kompromisnem besedilu, ko pride do te stopnje. Ta proces še poteka in bo še kar nekaj časa trajal. Hvala. Hvala tudi za to, da ste bili tako kratki. Predsedstva očitno ni tukaj. Dobro, tako imamo nekaj več časa na voljo. Zdaj pa gospa Šipol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropsko javno tožilstvo je nov urad in takšen urad ima smisel samo, če predstavlja dodano vrednost glede na trenutno situacijo. In dodana vrednost je po mojem mnenju v tem, da eh, spremlja goljufije zoper Evropsko unijo in pa eh, da se tudi ustrezno bori proti eh, njim. Pri tem so seveda pomembne definicije posameznih pojmov, ustrezen nadzor, kazenski pregon in tako naprej. In na vseh teh področjih se mi zdi predlog komisije še nekoliko neuravnotežen. Vse skupaj je uh, Eh, urejeno precej na nacionalni ravni, veljajo nacionalna pravila, čeprav eh, bi naj imeli urad Evropskega javnega tužilstva. In tukaj sem vložila nekaj predlogov sprememb za to, da bi poskrbeli za eh, boljšo uskladitev, sicer ne pride jasno do izraza dodana vrednost tega predloga. Kot je bilo že rečeno, gre za postopek eh, soglasja, torej ne gre za postopek soodločanja, kljub temu pa sem se skupaj s svojo skupino odločila, da bom podala tudi konkretne zakonodajne predloge, eh, poleg eh, splošnih navedb, kajti tudi v postopku soglasja ima Evropski parlament odgovornost, da pove, kakšna so njegova pričakovanja, Eh, in zato mislim, da moramo svetu in komisiji jasno povedati, katera, katere so naše minimalne zahteve. Pri tem seveda ne smemo pozabiti tudi na eh, finančne interese davkoplačevalcev, zato potrebujemo tudi enotna pravila. Kot je že povedal poročevalec v uvodu, ne gre zgolj za splošne pripombe glede pravic eh, Evropskega javnega tožilstva, ampak smo podali tudi nekaj zakonodajnih predlogov. Upam, da bodo drugi poročevalci mm, to sprejeli in da bomo pred seboj imeli zelo konkreten predlog. Evropsko javno tožilstvo je dobra ideja, ampak eh, mora delovati, mora predstavljati dodano vrednost glede na trenutno situacijo. In vedno znova se srečujemo z problemom, da še niso bile sprejete vse potrebne odločitve na ravni Evropske unije in tudi ker so odločitve bile sprejete, postopki še niso zaključeni. Torej začenjamo z nekim postopkom eh, in pravzaprav sploh ne vemo, kako se bo ta postopek eh, zaključil. Potrebujemo na vsak način več usklajevanja. In še zadnji stavek, vse v Evropi eh, se razvija postopoma, ampak eh, vsak eh, korak mora biti narejen v pravi smeri. Hvala lepa, gospa Weber. Hvala, gospa predsedujoča. Že večkrat smo govorili o tem, tudi v odboru Libe, pa tudi z našimi poročevalci Senci. In naj ponovim, da ta predlog, kljub temu, da pozdravljamo njegove namene, uh, se nam zdi, da je daleč od tega, da bi bil to dober predlog, kot je bil, tak, kot je bil predstavljen parlamentu. Predlog komisije je šel dlje od tega, kar je določal člen 86 in je onemogočil pravice parlamenta, ko gre za zaščito temeljnih pravic Tako pravi tudi mnenje naše pravne službe. Glede predlogov sprememb bomo naslednji teden obravnavali le te, poskusili najti kompromise in glasovali, ampak lahko že rečem, da bomo podprli amantmaja gospe Zipel in gospoda Fosa, ki pravita, da bi morali imeti širše sodelovanje in nove obveznosti iz tega predloga podobno kot pri komisiji. Predlog spremembe kolegov iz odbora za proračun predlagajo odboru Libe naj preložijo sprejemanje tega dosjeja oziroma tega poročila za po volitvah, torej za novi sklic parlamenta. Ampak sem dolžnim spoštovanjem do kolegov v odboru za proračun moram reči, da ko pogledam te predloge sprememb, se mi zdi očitno, da so zelo površni pri svojem gledanju na to vprašanje. Zato se mi zdi, ker se mi namreč zdi čudno, da lahko obžalujejo, da eh, Poleg tega predloga ni tudi predloga za Evropsko kazensko sodišče. No, ampak to ni sploh ni v skladu s tem, za, s te, z namenom tega, te institucije oziroma tega urada. Dejstvo je tudi, da ne razumem, zakaj naj bi razlikovali med ljudmi, ko gre za finančne interese Unije ali za druge vrste predsotkov. Končno imamo pred seboj nek predlog in pripraviti zakonodajo pri tako občutljivi temi na hitro, menim, da je to nekaj, česar ne moremo sprijeti. Hvala, zdaj pa gospod Albrecht. Eh. Ja, najlepša hvala za predstavitev in hvala lepa tudi za priložnost eh, za kratek prispevek. Mislim, da kar zateva postopke, moramo poskrbeti za večjo konkretnost, potrebujemo jasna pravila za delovanje Evropskega javnega tožilstva, za določitev njegovih pristojnosti. Potem pa je potrebno zagotoviti tudi jasno definicijo pravne zaščite. Mislim, da eh, moramo tukaj podati bolj konkretne predloge in eh, tudi vprašanja pristojnosti Evropskega javnega tožilstva je potrebno naravno eh, natančno preveriti glede na eh, zelo, zelo konkretne kriterije. In mislim tudi, da bi morali seveda poskušati doseči eh, kompromise, da pa eh, morajo te kompromise v svetu ministrov vzeti tudi eh, zelo resno. Ne bi bilo dobro, da sprememo neko stališče, ki bi imelo zelo jasne vsebinske zahteve, ki pa bi jih svet potem ignoriral. Najlepša hvala. Ehm. Hvala lepa. Ostala gospa Krca Bel. Hvala, gospod predsedujoče. Hvala gospodu Jekolinu za dobro upravljeno delo in da se je zavezal, da upošteva tudi naša stališča. Menim, da je to pomembno, saj ne moremo ignorirati tega, da je kar 14 poslancev reagiralo z rumeno kartico, z rumenim kartonom in to iz nacionalnih parlamentov. Seveda moramo upoštevati tudi stališča nacionalnih uradov. Eh, to je tudi v skladu z Lizbonsko pogodbo. Kar nekaj pomislekov pa je obstajalo v državah članicah, kako parlament in Evropska unija upošteva načelo subsidijarnosti. Tudi element poseganja v postopek je pomemben, saj je pri kazenskem pravu zelo pomemben vidik, kako predstavljamo dokaze in zato potrebujemo pravno gotovost. Izogniti se moramo prekrivanju in poskusiti doseči združljivost z različnimi pravnimi sistemi v državah članicah. Obstaja tudi pritiski na preiskave, ampak sistem nacionalnih delegatov, po mojem, ne bi deloval v praksi. Vse tako, kot zdaj to opredeljuje besedilo umestnega poročila. Menim, da bi morali imeti pristojne nacionalne organe. Zelo pomembno je, da okrepimo sodelovanje in naše zmogljivosti pri boju proti goljufijam, ampak ne moramo tega narediti na način, ki bo kršil načelo subsidijarnosti. Resnično upam, da lahko v celoti revidiramo to besedilo, drugače bo res nemogoče, da ga podpremo. Hvala. No, zdaj pa še poročevalec. Zaključne pripombe, izvolite. Sì, ho ascoltato con. Yeah. Ja, Z velikim zanimanjem sem prisluhnil eh, stališču poročevalcev v senci. Poznal sem stališče kolegice Korace, pa eh, tudi stališče komisije. In seveda eh, bo naš prispevek imel konkretne posledice za ta predlog, ki naj bi zagotovil dodano vrednost za Evropsko unijo in državljane Evropske unije. Seveda moramo biti tudi kritični eh, glede odločitev Evropske komisije. Seveda pa moramo podati eh, jasno mnenje iz eh, Evropskega parlamenta, namreč v svojem življenju sem se naučil, eh, da so mnenja vedno izražena tako ali drugače. Eh, to bo torej naše mnenje, drugi odbori eh, bodo seveda k temu tudi prispevali in 500 milijonov evropskih državljanov zagotovo želi ta instrument Evropskega javnega tužilstva, Eh, ki eh, bo zagotovil spoštovanje temeljnih človekovih pravic, ustrezno pravno zaščito, ki bo imel natančno eh, določene pristojnosti. Torej, takšen instrument si želijo naši državljani, zato upamo, da bo komisija upoštevala tudi naše predloge. Smo Evropski parlament In pred seboj imamo konkretno poročilo eh, Evropske komisije in Evropskemu svetu, moramo dati jasno priporočilo z konkretnimi predlogi in državljanom eh, moramo zagotoviti, da se eh, njihova davkoplačevalstva sredstva ustrezno uporabljajo in to je vse, kar lahko storimo. Kar zadeva okrepljeno sodelovanje, se bomo v prihodnih dneh eh, pogovarjali eh, v krogu poročevalcev v senci. Seveda pa moramo biti zelo odkriti in pošteni in eh, skušati moramo vzpostaviti strukturo, ki bo predstavljala dodano vrednost in ki eh, bo eh, zagotovila ustrezno uporabo eh, finančnih sredstev Evropske unije, pa tudi izboljšala pristop na različnih področjih, kot recimo na področju priseljevanja, na področju organiziranega kriminala in tako naprej. Mislim pa, da bi lahko ta organ prispeval tudi k večjemu pomenu te tako zelo pomembne Evropske unije. Hvala lepa, gospod Jakolino. No, zaključili smo z dobodanskim delom našega sestanka. Naj vas spomnim, da se popovdne dobimo v dvorani 3C50 v drugi stavbi. In naj povem še to, da danes popovdne, če bomo prehitevali. Uh, z, glede na časovni razpored na dnevnem redu. Upam, da nam ne bo treba narediti odmorov tako kot danes dopovdne. Saj je zelo neugodno, če moramo imeti odmor kar za pol ure. Če ni dovolj poslancev prisotnih, je najbolje, da kar opravimo s celotnim dnevnim redom naenkrat in gremo raje domov prej. Vidimo se popovdnem.